poslancev. Na Sjonson direkciji je tudi besedilo. Skupinam zelenih je tudi poslala, eh, zelene in ELS sta poslala nominacije za odbore in delegacije in Če nihče do uveljavnosti zapisnika temu ne bo ugovarjal, to velja kot sprejeto. V skladu z 87.6